V imenu komisije bo spregovoril komisar Han. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci, od začetka delovanja nove komisije so odnosi z Latinsko Ameriko bili zelo visoko na prioritetnem seznamu podpredsednice. Na zadnjem vrhu z državami iz tega kontinenta smo povdarili, kako pomembno je, da še naprej eh, gojimo skupne vrednote in da skupaj iščemo rešitve za globalne izzive. Seveda je izboljšanje odnosov z Kubo sestavni del te nove strategije. Nekatere značilnosti svetovne politike v preteklosti se sedaj zelo hitro uh, spreminjajo. Z novimi obrazi se pojavljajo pozitivne spremembe tudi v Kubi, na Kubi. Ne smemo zamuditi priložnosti, ki se ponujajo na tem področju. Evropa ne sme sedeti na zadnjih sedežih ponovno, pri čemer bodo drugi prevzeli pobudo. Sveda pa naši odnosi morajo od naš odražati naše vrednote in zlasti človekove pravice. Na eh, vrhu celaka januarja 2015 smo se prvič srečali z kubanskim eh, ministrom za zunanje zadeve, no temu pa so sledili eh, sestanki in srečanje s predsednikom Kastrom, ministrom za gospodarstvo, Aprila je zunani minister Rodriguez prišel v Bruselj in to je bil začetek formalnega političnega dialoga. Ob robu EU celak eh, sestanka na vrhu smo se sestali tudi z gospodom Dias Kanelom. Ko gre za politični dialog in za pogajanje o eh, sporazumu za sodelovanje s Kubo, bomo izkoristili lahko to priložnost za dialog z Kubo tudi glede na naše vrednote. Zadnji svet je upošteval razvoj, politični razvoj na Kubi v času novega uh, mandata predsednika Kastra. Svet je povdaril, da moramo bilateralne odnose ukrepiti in bolj učinkovito moramo v odnosih s Kubo zasledovati naše cilje. Sedanje politične in gospodarske reforme, potem človekove pravice, boljši pogoji življenja za kubanske državljane, vse to so posamezna poglavja tega dialoga z Kubo. Aprila 2014 so se začela pogajanja o tem in avgusta ter marca, eh, avgusta lani in marca letos so se ta pogajanja, pogajanja nadaljevala. Eh, podpredsednica Mogherini je izkoristila vsako priložnost za to. 15. in 16. junija je prišlo do četrtega kroga pogajanj v Bruslju v konstruktivnem vzdušju. Veliko napredka smo dosegli, glavnem, ko gre za uh, politični dialog in ko gre za posamezne poglavja. Ta poglavnja, poglavja so nekatera že zelo dobro napredovala in nekatera bomo celo k malu zaprli. Pogajalci so pri tem na produktivni način izmenjavali mnenja in cela vrsta nejasnosti je bila pojavljena. Na ta način bomo lahko bolj poglobljeno pripravili novo besedilo za naslednji krok pogajanj, ki bo se začel v septembra. S Brunom Rodrigezom, ministrom za zunanje zadeve Kube, smo se dogovorili, da bomo pogajanja čimprej nekoliko Eh, pospešili. Napredek Kube je dokaz za obe strani, da je potrebno okrepiti odnose. Dosegli smo napredek tudi na področju, ki je za nas pomembna, ko gre za odnose s Kubo. Gre za človekove pravice in temeljne vrednote. Marca smo zunanjemu ministru Rodriguezu ponudili začetek strukturiranega dialoga o človekovih pravicah. Med srečanjem v Bruslju smo dosegli dogovor, da bomo začeli posvetovanja o vzpostavitvi tega dialoga o človekovih pravicah. Prve sestanki te vrste so bili 25. junija v Bruslju, vodil, vodil jih je komisar Stavros eh, oziroma predstavnik za človekove pravice Evropske unije Stavros Lambrinidis. In eh, ta se bo, ta, ti pogovori se bodo nadaljevali. Torej, dialog o človekovih pravicah bo potekal skupaj s ostalimi a, eh, pogajanji o sporazumu. Ta dialog je priložnost za to, da izboljšamo vzajemno razumevanje človekovih pravic, da izmenjamo dobre prakse in izkušnje in da ugotovimo, kje so morebitna področja sodelovanja med EU in Kubo. To je tudi platforma za pospešek eh, ustreznih ukrepov, ki smo jih že začeli sprejemati na obeh straneh. Ta posebni dialog bo zagotovil povratne informacije tudi za dialog o političnih odnosih na politični ravni. Predsedujoči poslanke in poslanci, glede na to pozitivno angažiranost je bilo zelo neprijetno slišati za, o incidentih, ki so se prejšnji konec tedna eh, zgodili v Havani. Veliko eh, kubanskih državljanov je bilo zaradi tega priprtih. Uporaba Eh, nas, eh, torej sile proti mirovnikom in zagovornikom človekovih pravic v Havani je nekaj, kar obsojamo, kar je nespremljivo. Od kubanskih oblasti zato pričakujemo, da bodo to situacijo izboljšali. Pozivamo jih, da eh, dovolijo vse oblike izražanja, mirovn, mirnega izražanja, prepričanja in želja. Seveda je to treba upoštevati, če hočemo eh, pospešiti do sodelovanje. Tudi eh, pogovori in poganja z eh, Kolumbijo, ki jih vodi Kuba, bodo tukaj koristili. Gre tudi za različne vrste sodelovanja na globalni ravni, ko gre za zdravje ljudi, sodelovanje tudi na področju podnebnih sprememb je možno pred eh, sestankom eh, skupine COP v Parizu. Takšno približevanje med eh, Kubo je seveda tudi treba postaviti v tesnejše sodelovanje med Kubo in ZDA. Washington in Havana sta se dogovorila, oba predsednika, da bodo okrepili svoje sodelovanje, da na ta način izkoristijo vse priložnosti za tesnejše sodelovanje z Kubo. Eh, če bi bila Kuba izolirana v današnjem svetu, to ne bi bila dobra situacija. Za nas v Evropi je to tudi pomembno. Mi vemo, kakšni so konflikti, kaj pomenijo ekstremni režimi in eh, upati je, da bodo Združene države Amerike čimprej ukinile embargo na kubanske proizvode. To v današnjem času ni več sprejemljiva praksa. Zlasti glede na to, da to zelo negativno vpliva na kubance, ki živijo v ZDA in na splošno na odnose med Kubo in ZDA. Pername, Najlepša hvala. Pa pred, sedaj sledijo predstavniki političnih skupin v imenu ELS. Sedaj dobi besedo gran, gospod De Grandes Pascual za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospod komisar, za vse te obsežne, celovite informacije. Informacije, ki dajo upanje. Jasno je, da trgovinski dialogi napredujejo, To je jasno tudi na podlagi diplomatskih besed, ki ste jih izrekli. Gospod predsedujoči, gospod komisar, začetek pogajanja o sporazumu in dialogu je zelo dobro. Po eni strani se Kuba pogaja z Evropsko unijo, po drugi strani z ZDA. Mislim, da je to res ključnega pomena za odnose, ki jih Kuba vzpostavlja s prostalim svetom. Jasno je, gospod predsedujoči, da se na Kubi dogajajo spremembe. Si pa želim, da bi bile spremembe hitrejše. Res je, da te spremembe nakazujejo novo smer, ki pa jo je treba slediti. Želim si, da bi Evropska unija bila prisotna v tem procesu, kot je rekel gospod komisar. Večina latinskoameriških držav je z Evropo tesno povezana, gospodarsko, politično, kulturno. Kuba je ena od redkih izjem na tej celini, ena od redkih držav, s katerimi do sedaj nismo imeli odnosov. Upam, da bomo do konca leta uspeli vzpostaviti politični dialog in da bomo svoje odnose še okrepili. Pomembno poglavje, ključno poglavje, gospod predsedujoči, so človekove pravice in vesel sem, da ste, gospod komisar, to omenili v svojih pripombah. Prvi dialog na visoki ravni je že potekal med visokimi evropskimi organi in kubanskimi organi. Temeljne pravice in človekove pravice in svoboščine niso nekaj, kar bi zadevalo zgolj interno politiko. Pomembno je, da skrbimo za to, da bodo te pravice v celoti integrirane tudi na drugi strani Atlantika. Tudi Španija, ki se nahaja na drugi strani Atlantika, odkud bi si to želi. Mislim, da je čas za to, da se se Kuba integrira, da poskrbi za državljane, da se vključi v mednarodno skupnost, da postane Kuba blagostanja, Kuba, ki bo pridobila tudi na področju svobode. Politični sporazum pa seveda omenja obveznosti, ki jih morajo vse strani izpolniti. Še naprej se moramo pogajati, zato, da dosežemo ta sporazum, kubanci ga že zelo dolgo čakajo. Demokracija je pomembna. Gospod predsedujoči, gospod komisar, to bo zagotovo revolucionarni dogodek. Min ekmetalevete tin anohijem što tema tu hronu. Ton... Hvala. Prosim, ne prekoračite časa. Za SND, sedaj za dve minuti, gospod Zorinjo. Svjo komisarju, Unija Evropa je i Kuba. Spoštovani predsedujoči in spoštovani gospod eh, komisar. S Kubom si želimo oblikovati močno strateško partnerstvo, ki bo temeljilo na razvoju in sodelovanju, ki bo temeljilo tudi na političnem dialogu. Nekateri se morda sicer sprišujejo, kaj lahko Evropska unija ponudi takšnega, kar bi lahko podprlo Kubo, da se odpre in sprejme demokratične vrednote. Moram reči, da smo se pač sedaj znašli v težavnih dneh. Naš družbeni okvir pa temelji na humanističnih vrednotah. Osredotočamo se tudi na socialne pravice in vlogo javnega sektorja ter pomembnost eh, državnih institucij. In to je treba podariti. Imamo pa tudi sistem trgovinskih preferencijalov morali pa bi okrepiti tudi dialog na podragi človekovih pravic. Treba se odzvati hitro, gospod komisar. Skupno stališče Kube oziroma Evropske unije glede Kube pa je nekoliko zastarelo in ga je treba prevetriti. Včasih nam ta stara stališča zvežejo roke. To velja tudi nasplošno za dialog eh, s za Osrednjo Ameriko in Latinsko Ameriko. To pa je ključen dialog, če želimo zagotoviti skupen celovit pogled na globalizacijo. Treba je zagotoviti torej tudi dialog z civilno družbo na Kubi. Ne smemo pa zapostaviti naših stališč. V imenu socialistov in demokratov bi torej rad eh, izrazil našo podporo za prizadevanje visoke predstavnice na tem področju. Kubo bi morali podpirati k temu, da postane bolj odprta demokracija, da vzpostavi okolje za razpravo o temeljnih pravicah, za odprto razpravo. Ta dialog mora biti trajnosten. Treba je zagotoviti tudi univerzalen dostop do socialnih storitev, Kuba je tudi primer um, socialne ureditve, ki je najbolj podobna naši ureditvi. So pa to težavni časi za vse, tako da se vsi soočamo z izzivi, ki pa jih bomo morali uspešno prevetriti. Hvala v imenu EKR, pa za minuto in pol gospod Belder. Eh, Najlepša hvala, predsedujoči. V naši državi, na nizozemskem, sedaj že desetletja imam tesne stike s kubanskimi državljani. In zelo pomembno je, da pogledamo, kakšni so odnosi med Evropsko unijo in Kubo. Sam se vedno odločim, da bom stopil v stik s tistimi krogi, ki so nam najbolje poznani. Morali bi sicer spodbujati tudi stike z vlado, vendar pa ne bi smeli pozabiti na stike z opozicijo in eh, tistimi v opoziciji, ki zagovarjajo spoštovanje človekovih pravic. Priložnosti za to vse odpirajo in Evropska unija mora sedaj sprejeti tudi gospodarske pobude in zagotoviti učinkovito podporo. Ne smemo pa pozabiti, gospod Han, na številne kršitve človekovih pravic. Številni ljudje umirajo v kubanskih zaporih. Včasih ljudi ne pošljajo v zapor zaradi kaznevih dejanj, ter več samo zaradi tega, ker se oblasti bojijo, da bi lahko kaj storili napak. In to moramo m, mm, obsoditi. Ne moramo pač poslovati tako kot do sedaj. Kiraž Maura Baradjaran. Hvala. Sedaj pa Maura Barendjaran v imenu Alde. Gospod predsedujoči, več mesecev smo prosili za razpravo o Kubi. Dve večji skupini v tej dvorani pa nista želeli te razprave. Visoka predstavnica Federica Mogherini bi morala biti danes na tej razpravi. No, razpravo smo vendarle uspeli zorganizirati, gospe Mogherini pa ni nadomešal gospod Han. Najavljeni so bili torej novi odnosi med ZDA in Kubo. S tem so tudi države članice izrazile zadovoljstvo. Namreč vse države si želijo sedaj vzpostaviti odnose s to državo, vendar vse države omenjajo demokracijo in človekove pravice, pri čemer pozabljajo na civilno družbo na Kubi. Na stotine kubanskih disidentov se že več desetletij bori za demokracijo, za obranitev temeljnih pravic in svoboščin so državljanov, tako na otoku kot izven otoka. Ti posamezniki trdo delajo za to, da bi sprejeli tudi boljše gospodarske sporazume z drugimi državami. Še enkrat lahko podarim zgolj to, da pogajanja o dvostranskem sporazumu med Evropsko unijo in Kubo moramo dopolniti z novim brezpogojnim sporazumom o izpustitvi političnih zapornikov. Poskrbeti je treba tudi za razvoj svoboščin na tem otoku, sicer bomo težko uveljavljali evropske vrednote. Te pa bi vedno morale biti v ospredju. Ja Najlepša hvala. Sedaj pa za minuto in pol v imenu Guja, gospa Sakorafa. Najlepša hvala, predsedujoči. Spoštovane dame in gospodje. Glede na trenutno vzdušje, ko se ponovno oživlja retorika iz hladne vojne, je treba sedaj zgraditi tudi naš odnos do Kube kajti drugače se bomo znašli v slepi ulici, ki jo bodo zaznamovale blokade in embargi. 60 eh, let je bila Kuba podvržena usodnemu embargu in sedaj je treba končno stopiti v dialog. Danes dopoledan smo razpravljali o Grčiji in videli smo, s kakšnimi težavami se soočajo države Evropske unije. Socialni dosežki preteklosti so sedaj pod vprašanjem zaradi groženj, ki prihajajo iz bančnega sektorja. Sedaj moramo preučiti tudi, kaj je dosegla Kuba, pri tem pa ne smemo pozabiti na njihove vrednote, ki so jih ponosno obranili v luči številnih težav v preteklih 60 letih. Ta država 70 odstotkov vse svojega BDP-ja porabi za to, da financira javno brezplačno šolanje. To pomeni, da ima tudi številne usposobljene diplomante. Veliko mm, sredstev namenja tudi raziskavam in razvoju na področju medicine in veliko vlaga v zdravstveni sistem. Tako da podprimo Kubo in spoštujmo to, kar so dosegli v teh težavnih okoliščinah. Kljub težavam nikoli niso pozabili na lastno dostojanstvo, tako da moramo to zagotoviti tudi v prihodnosti. Gospa Sokorafa, modri karton je dvignil gospod Henkel, ga spremete? Izvolite gospa sakorafa ali res menite da je mm, strašno stanje na kubi res eh, rezultat embarga zda vse druge države sveta lahko trgujejo s kubo ne bi smeli pač zavajati s mm, vašimi pripombami glede socialnega sistema in eh, izpostavljati samo embarga ZDA. Gospa Sokorafa, 30 sekund imate, da se odzovete na vprašanje. No, mižati. Gospod Henkel, tega si nisem izmislila sama. Ta dejstva so dobro poznana. 60 let eh, so Kubo dušili držali v primežu, tako gospodarsko kot socialno. To so počele druge države nad Kubo. Med drugim lahko vidimo, da smo podobnim eh, težavam podvrgli tudi Gazo in Palestino. Tako da to bi nas moralo opomniti tudi na to, da je treba najti pravo pot naprej za Kubo treba je predvideti priložnosti za rast in razvoj. Mislim, da se lahko marsikaj naučimo od kobancev. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Urtasun. Dimitrios, sem pa že v placer, da bom govoril. Hvala lepa. Dimitrios, vedno z veseljem se govorim, kadar predseduješ. V teh trenutkih popravljamo zgodovinsko anom anomalijo in v imenu skupine bi rad podporil vsak napredek, ki ga lahko dosežemo v pogajanjih o sporazumu s Kubo. Zgodovinske trenutke doživljamo. Kuba je namreč edina država, s katero nimamo sporazuma. Kuba je država, ki smo jo zanemarjali, z njo grdo ravnali, ko smo leta 96 sprejeli skupno stališče. Takrat smo zaustavili naša prizadevanja za dobre odnose. Bi si pa mi kot skupina želeli, da storimo korak naprej, da bi Evropska unija imela dobre odnose s Kubo, da ne bi govorili samo o interesih multinacionalk in podjetjih, temveč da bi nam uspelo oblikovati uravnoteženo partnerstvo, uravnotežen sporazum, kjer bodo vse strani enako vredne, da bomo sodelovali kot brat s bratom. Kuba bi lahko odigrala pomembno vlogo in upam, da bomo odpravili tudi embargo, ki so ga usilili severni sosedi ZDA. V imenu skupine bi rad res povedal zgolj to, da je zelo pomembno, da gre do ta pogajanja čim hitreje naprej. Sedaj pa gospod Kastaldo za eno minuto za EFDD. Hvala, predsedujoči. Soočamo se z zgodovinsko priložnostjo. Po večjih desetletjih imamo priložnost, da odpravimo embargo do Kube. Embargo je več let zaustavljal industrijo v tej državi, naprimer na farmacevskem področju, na zdravstvenem področju, na fitofarmacevskem področju. Vendar ne smemo storiti velikanske napake, ne smemo misliti, da bo Kuba postala država, ki jo bomo osvojili mi ali američani. Ne smemo tam usiliti kapitalističnega gospodarstva. Če bomo to storili, bomo izvedli tudi v tej državi divji kapitalizem, s tem povzročili velik šok. In država sama tega ne bi uspela ustrezno nadzirati. Takšen kapitalizem bi samo še povečal neenakosti v tej državi. Mi moramo delovati kot prijatelji kubancev, ne smemo ponavljati napad, ki smo jih storili v odnosih z Rusijo. Ta sporazum ne bi smel biti zgolj trgovinski, temveč tudi politični. Upoštevati mora človekove pravice, koristiti mora kubancem, ne pa temu, da mi koristimo vire, tudi slavne vire, naftne vire, ki se nahajajo v zalivu. Sedaj pa za ENF gospa Arnotu za dve minuti. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, samo vesela sem lahko zaradi nedavnega diplomatskega zbližanja med Kubo in Evropsko unijo. Politika osamitve in politika embarga nista prinesli nobenega koristnega rezultata, škodljivi sta bili. Uh, Škoda je, da smo čakali na to, da so ZDA spremenile svoje stališče do Kube, čeprav so več desetletij izvajale strok embargo, ki je imel hude posledice za gospodarstvo in kubansko državljanstvo. Šele po ameriškem koraku je Evropska unija storila isti korak. Kako lahko potem trdimo, da ima Evropska unija neodvisno zunanjo politiko, če ponovno ravna tako, kot to zahteva vazal ZDA? Vesela sem, da je prišlo do otoplitve diplomatskih odnosov, ampak ne bi smeli zaradi tega prikrivati resnice ali škodovati. Od leta 2008 je Raul Castro nekoliko omilil rež, delovanje režima, ampak vseeno kubanci več kot 150 let trpijo zaradi režima. Več kot 100 milijonov mrtvih je povzročil komunizem posod po svetu. Nekdo iz ELS je omenjal, da potrebujemo upanje, vsi ga potrebujemo, ampak ne smemo pozabiti na to, kar se je dogajalo v preteklih generacijah, ki smo jih žrtvovali zaradi diktatorske smrtne ideologije, ki jo je predstavljal komunizem. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa dve minuti za gospoda Fredo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropska unija je sedaj bolj odprta do odnosov s Kube, pripravlja se tudi na izvajanje novega pristopa, s katerim naj bi spremenili politično delovanje. Vendar pri tem ne smemo pozabiti, da vseeno imamo pravka s totalitarnim režimom, kar pomeni, da moramo biti zelo previdni, ko govorimo o normalizaciji odnosov s Kubo. Režim Raula Castra ni naklonjen demokraciji. Kastrova kasta nikakor ne namerava. Predsedujoči prekinjo. Zdi se, da je prišlo do tehničnih težav. Zdi se, da ni bilo na voljo nemškega tolmačenja. Spet vse deluje tako, kot je treba, tudi v nemščini? Da. Gospod uh, Preda, kar nadaljujte. No, rekel sem, da režim Raula Castra ni isti kot pretekli, je pa dejstvo, da Castro režim ne namerava sprostiti pritiska, ki ga vrši nad disidenti. Castro režim še vedno skuša preprečiti kakršnokoli kritiko. Umiritev odnosov je samo še bolj preplašila režim, celo soproge političnih zapornikov so želeli prestrašiti, nekatere so arbitrarno zaprli, zato ker naj bi predstavljali grožnjo za režim. Nobenega napredka ni bilo storjenega na področju uh, svobode izražanja. Guillermo Farinas je tri leta čakal za to, da je lahko prejel Saharovo nagrado v parlamentu. Namreč kubanski organi mu niso dopustili, da, je, da bi prišel prevzeti nagrado. Uh, Kuba se danes nahaja v identični situaciji kot v preteklosti. Tisti, ki izpostavljajo grozovito kršene človekovih pravic ali delovanje vlade, je strogo kaznovan. Vsak mora podpirati usmeritev vlade, namreč na tak način totalitarna vlada tudi deluje, izvaja eno samo zavezujočo ideologijo. Gospodarske spremembe so se dogodile. Uh, zahtevate tudi politične sporazume, ampak to je nekoliko tvegano. Zelo skrbno moramo spremljati razvoj dogodkov na Kubi, da se Castro režim ne bo ponovil v drugačni avtoritarni obliki, kot se je to zgodilo v nekaterih nekdanjih komunističnih državah. Hvala. Sedaj pa za dve minuti, gospod Hauregi eh, Tondo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospodu komisarju in tudi ekipi gospe Mogherini bi rad izrekel čestitke. Zelo pomembno je, da se naš parlament razveseli zaradi te odločitve visoke predstavnice. Namreč odločila se je, da bo šla na Kubo. Evropska unija je pred nekaj meseci več kot ZDA že začela govoriti o novih odnosih s Kubo. To je pomembno. Zakaj? Zato, ker je Kuba pomembna. Zato, ker je Kuba država, ki ima geopolitično velik vpliv v regiji, kjer se nahaja. Dovolj je, da si pogledamo mirovni proces v Kolumbiji, da ugotovimo, kako pomembna je Kuba. Poglejte si, kaj se je dogajalo z vidika ideološkega vpliva, ki ga ima Kuba v Latinski Ameriki. Boste videli, da je Kuba pomembna. Pa ne po naključju. ZDA so sprejele odločitev, da bodo ponovno spostavili odnose s Kubo, zato ker se želijo na novo pozicionirati v kontekstu Latinske Amerike. To so storili sami tudi čestitam za to. Pomembno pa je, da ne zauzemamo starinskih stališč do Kube. Starinsko stališče je embargo, starinsko stališče je nekdanje skupno stališče. Novo skupno stališče mora biti prilagojeno trenutnim razmeram, ki se zelo hitro spreminjajo. Izjemno pomembno je, da parlament ne gleda na Kubo na poenostavljen način, da ne bomo imeli tistih, ki so za Kubo in tistih, ki so proti Kubi. Na tak način ne bomo speli razrešiti pomembnega problema, s katerim se soočamo kot Evropske unije. Mi bi morali tudi zauzeti svoje mesto v tem ključnem geopolitičnem prostoru, ki ga predstavlja Latinska Amerika. Kubi moramo pomagati za to, da bo uspela izpeljati demokratično tranzicijo. Demokratično vendar ne moremo zahtevati od Kube, da uveljavlja določena načela, ki jih Kuba ne bo sprejela. Biti moramo inteligentni. Spremembe se bodo dogodile na Kubi in sicer s pomočjo osebnih stikov, trgovinskih stikov, s tem, ko se bomo povezali tudi na IKT ravni. Tranzicija mora gotovo iti v tej smeri. Hvala. Ehete mija ble karta to giro galer, ti vehešte. Modri karton strani gospoda Galarja. Ga sprejmete? Galer, gospod Galar je dvignil modri karton. Ga sprejmete? Dobro. Gospod Galar, izvolite. Ja, Hvala. Dejali ste, da je treba govoriti tudi o trgovini in o spremembah na tem področju. Tu načeloma nimam nič proti. Ampak ali nimate občutka, da trenutne vla, trenutna vlada predvsem uporablja uh, Mm, oziroma izkorišča sistem za to, da ostaja vodilna. Potem, po demokratizaciji, bi lahko bila ta elita ponovno na vrhu. Ali ne bi bilo treba najprej zahtevati tudi ustrezno politično agendo? 30 sekund imate, da ste vzovete. Nihče ne ve v resnici, na kakšen način naj se upeljajo te spremembe, kakšen bo potem režim po tranziciji na Kubi. Uh, človeške izmenjave so pomembne. In uh, veste, da se je že podvojilo število američanov, ki so v zadnjih šestih mesecih obiskali ta otok. Medčloveški stik, elektronsko odpiranje, internet, mediji, ti bodo prinesli svobodo. Zato je zelo pomembno, da delamo v tej smeri. To je modra odločitev. Zato, da bodo tudi oni imeli koriste, koristi od medtrgovinskega sporazuma. Hvala. Hvala, sedaj pa ena minuta za gospoda Henkla. Kot predstavnik eh, nemške industrije in dolgoletni član Amnesty International sem se štirikrat sestal s gospodom Kastrom in eh, cele ure sva govorila o mm, človekovih pravicah, predvsem o odpravi smrtne kazni. Od leta 2003 jo sicer ne uporabljajo več, žal pa je niso odpravili. Uh, Večkrat pa so se sprla glede gospodarske situacije, glede slabe oskrbe ljudstva in glede porušenih stavb v Havani. In vedno je navedel kot izgovor to, da je za to kriv ameriški embargo. In kot sem že omenil, lahko druge države prav tako trgujejo s Kubo, tako da to ne more biti težava. Uh, Ameriški embargo je bil torej vedno njegov izgovor, ki ga je ohranjal na vrhu. Ampak, dame in gospodje, Kastroveja struja bi že tako izgubila svojo moč, če takrat ne bi sprejeli oziroma od, zahtevali odprave embarga. Tako da mislim, da se mora Evropa, Evropska unija strniti in končno zahtevati odpravo tega embarga. Elička. Hvala, sedaj pa za minuto in pol, gospod Telička. Spoštovani predsedojoči, spoštovani gospod komisar, verjetno sem zadnji, ki bi zagovarjal našo politiko do Kube v zadnjih desetletjih in zadnji bi bil, ki bi rekel, da je bila ta uspešna. Bom pa prvi, ki bo rekel, da če tekmujemo z američani glede tega, kdo bo bolj odprtih rok, kdo bo bolj intenziven, kdo bo bolj odprt v tem obdobju, ko ni veliko sprememb videti v Kubi, mislim, da to ni pravi pristop. To je velika napaka. Pogledal sem si dokument, ki so ga podpisali tisoči um, kubancev. Tu gre za dogovor o demokraciji v Kubi. Če si preberete odstavke od 1 do 9 in na to še točko do 10, ugotovite, da nobene izmed teh zahtev ni, niso izpolnili na Kubi. Tako da tu je treba zahtevati ukrepanje. Uh, To je tisto, kar lahko pri, zahtevamo od približevanja. Je pa treba sprejeti pogojenost. Kaj to pomeni? Če bo kubanski režim storil točko A, bomo mi storili naprimer številko ena. Če bo Kuba storila B, se bomo ustrezno odzvali tudi mi. Ne moremo popuščati Kubi, niti ko gre za človeške pravice. To pomeni, da je treba zagotoviti pogojenost eh, demokratične reforme in izpust političnih zapornikov. Tudi pravni red je treba spremeniti. Ne pričakujte konkretnih sprememb na Kubi, če ne bo spremenjen tudi pravi red. Tako da je treba tu zadeve spremeniti. Šele na to mislim, da bomo na pravi poti. Visoka predstavnica in komisija mislim, da bi se morali osredotočiti na pogojenost, če želimo doseči rezultate. Hvala. Lepo Pozdravljeni, nadaljujemo z razpravo. Gospod Kuzo Permuj. Hvala lepa. Dosegli smo napredek na številnih področjih. Dopustiti moramo seveda narodom, da sami o sebi odločajo. Pravica do samoodločbe je zapisana tudi v mednarodnem pravu. Pomembno je, da oblikujemo novo stališče, da se odpravi staro edino skupno stališče Evropske unije iz leta 1996, kajti to skupno stališče z preteklosti krši načelo, da se ne bomo spuščali in posegali v zadeve drugih držav, zlasti ne tistih, s katerimi obstajajo dvostranski streki. Visoka predstavnica bi morala storiti veliko več za to, da se odpravi tudi embargo strani ZDA, da se razreši problem v Guantanamo več let je bila ta država destabilizirana, bila je predmet različnih posegov. Potrebujemo stabilno kovo v Latinski Ameriki. Bravo. Hvala, sedaj pa poslanec Korao. Eno minuto imate na voljo. Hvala lepa. Si parla, si parla di Cuba, no? delle relazioni con Cuba, vedo un gran fervore nel. Hvala za besedo. Glede sodelovanja s Kubo mislim, da si vsi prizadevamo za to, da bi tu izborili dober dogovor. V številnih državah smo seveda takšne dogovore že sklenili. Opažamo, da v teh državah prihaja do rasti, do izboljšanja stanja. Vendar pa se mi ne zdi samoumevno, da do tega pride avtomatično. Mislim, da ne bo prišlo mm, do napredka, ampak da bo prišlo do hudega kapitalizma. Kar zdrav, pripomb glede zdravstvenega sistema in glede kršitve človekovih pravic, mislim, da so vaše pripombe upravičene. So pa, naprimer, američani še poslabšali situacijo zaradi embarga. Potem je tu še težava zapora v Guantanamo. Vesel sem sicer, da se sedaj nekoliko izboljšujejo odnosi s Kubo, bo pa treba opredeliti prioritete pri tem um, partnerstvu. E Evropska unija je tudi trgovinski partner s Kubo. Približno 2 milijardi evrov je ta trgovina obsegala v preteklem letu. Tako da mislim, da je to tudi priložnost za ponovno spostavitev političnih razprav. Ko pa gre za pomembne nove trge, pa ZDA delujejo zelo nebirokratično v in nedemokratično v odnosu z Evropsko unijo. Evropska unija pa je porabila kar šest let po letu 2008, torej, da je dogovorila mandat za odprtje razprav. Tako da se moramo osredotočiti tudi na pozitivne elemente, ki so bili zgrajeni v Kubi v mestnem času, naprimer odprtje trga v proti ZDA in vzpostavitev dobrega šolskega in zdravstvenega sistema. Če želimo zagotoviti konkretno podporo strani Evropske unije za odprto družbo, je treba podpreti tudi socialno tržno gospodarstvo. Mislim, da je svobodna Evropa lahko dobra, dobro povezana z Evropsko unijo. Kubanci torej morajo deliti skupne svoboščine in pravice, tako kot evropejci. Poslanec Varesa, minuto in pol. Uh, Hvala, predsedujoči. V naših odnosih s Kubo smo odprli novo poglavje in enako so storili tudi američani. Vendar pa se še vedno pojavljajo kršitve človekovih pravic. V leku 2015 smo videli porast. Um, neupravičenih pridržanj za krajši čas. Pridržane osebe so m, hm, izolirane, tepejo jih in ne morejo se pritožiti. Omejuje se tudi dostop do interneta. Kubanske oblasti še vedno zavračajo nadzor nad človekovimi pravicami kot nelegitimno dejavnost. Tako da na lokalni ravni kršijo človekove pravice. Junija je potekal prvi dialog na visoki ravni v Kubi glede človekovih pravic in rezultati tega dialoga kažejo, da obstaja upanje za prve dobre rezultate. Ko se ozeremo v prihodnost, ne, si ne moremo privoščiti, da bi zamajali naše skupne človekove pravice. Pri Kubi je treba zagotoviti popolno trgovinsko in gospodarsko sodelovanje, in eh, kontu, kontinuir, kontinuiran proces do odprte demokratične družbe. E, Hvala, kolega Valesa. Kolegica Gil, ena minuta. Hvala. Kuba se odpira svetu in zato je pomembno, da se sedaj strateškega vidika lotimo odnosov med EU in Kubo. Obisk gospe Mogherini marca letos je nekaj, kar lahko pozdravimo vendar upam, da bo ona skupaj s celotno komisijo bolj uspešna pri doseganju dogovora. Komisar je govoril o dialogu o človekovih eh, pravicah. Seveda, treba je ugotoviti, da se je situacija, kar zadeva človekove pravice, nekoliko izboljšala na Kubi. Vendar, če hočemo narediti še večji napredek, je treba dati kubanski strani nove spodbude z liberalizacijo trgovanja. Vendar naša strategija mora upoštevati tudi odnose Kube z drugimi glavnimi subjekti, kot sta Rusija in Kitajska. Z Moskvo so lani podpisali sporazum in na ta način so lahko eh, Rusi dobili dostop do nekaterih eh, obveščevalnih eh, zmogljivosti na Kubi. To so dogodki, ki jih je treba upoštevati, kot tudi sproščanje odnosov med Kubo in ZDA. Kje je tukaj torej mesto za večje naše sodelovanje s Kubo in kako se lahko povežemo pri, povežemo pri tem z ZDA? Hvala. Sedaj pa poslanka Zubar. Hvala, gospod predsedajoči. Pogajanja med EU in Kubo tečejo v pozitivno smer, gre za to, da želimo vzpostaviti dialog. In sporazum, ki ga bomo sklenili, bo lahko uspešen samo, če bomo se prenehali kot Evropska unija vmešavati v notrene zadeve Kube. V tem dialogu ne gre za to, da hočemo zahtevati od Kube, da preneha z brezplačnim dostopom do zdravstvenih storitev, ki je zagotovljen kubanskim državljanom že leta in leta. Mislim, da moramo priznati pravico do samoodločbe tudi kubancem. Vem, da obstajajo nekateri, eh, nekatere ovire za večji napredek, ko gre za odnose med EU in Kubo. Morda je to naše umešavanje tisto, ki nam škoduje. Hvala. Hvala za minuto in pol sedaj, gospod Štir. Hvala. Ta razprava teče v kontekstu normalizacije odnosov med Kubo in ZDA. Ta proces približevanja Havane in Washingtona morda lahko služi populistom na Zahodu, zlasti pa tistim populistom, kot je Maduro v Venezueli. Njegove, njegove tirade, ki so bile usmerjene proti kapitalizmu in proti eh, ZDA, so nekaj, kar morda sedaj dobiva drugačno ne pomen, glede na približovanje odnosov med eh, ZDA in Kubo. Demokratizacija in spoštovanje človekovih pravic na Kubi in v vsej regiji pa je nekaj, kar moramo absolutno pri tem upoštevati. Evropska unija se ne sme spustiti v tekmo za ZDA, ko gre za odnose z Kubo. Mi kot Evropska unija smo zdavnaj že vzpostavili odnose z Kubo, no sedaj šele ZDA sledijo. Namesto neke tekme, ko gre za uh, položaj Evropske unije na Kubi, uh, mislim, da tukaj ni potrebno nikakršno tekmovanje z ZDA. Moramo pa biti ambiciozni v pogajanjih o morebitnem eh, sporazumu o političnem dialogu, dialogu. To mora odpreti Kubi novo perspektivo, tako da ne bo več politični talec in eh, zapornik, temveč da bo postal otok, kjer se spoštuje svoboda in demokracija. To vključuje tudi večstrankarske volitve. No, to se ne bo zgodilo čez noč, ampak kot Evropa ne smemo odstopiti od teh ciljev. Sicer bomo izdali tiste kubance, ki, tudi tiste, ki smo jih nagradili za Zaharovovo nagrado v našem parlamentu. Sedaj pa poslanka Valencijano. Za eno minuto, ja. Hvala, gospod predsedujoči. Prisluhnila sem tej razpravi in videti je, kot da se nič ni zgodilo v zadnjih 15-20 letih. Nekateri imamo ali imate še vedno enaka stališča, na Kubi sami pa so se stvari le spremenile in glede na to moramo tudi mi narediti korak naprej, postati bolj prilagojeni tem dogodkom. To je edino, kar moramo upoštevati pri krepitvi odnosov s Kubo. Kmalo se bo zgodilo, da bo do ZDA ukinile embargo in gospod Lavrinidec je začel že dialog o demokraciji in človekovih pravicah s Kubo. Vendar brez našega dejanskega uh, angažiranja, ko gre za odnose s Kubo, ne bomo prišli nikamor. Kot pravim, gre za neke vrste zgodovinsko anomalijo v tej naši razpravi o Kubi. Cilje imamo, podpisati moramo sporazum s Kubo in zagotoviti vsem in vsakomor napredek. Hvala, kolegica Valenciano. Sedaj pa poslanec McAllister, minuto in pol imate na voljo. Gospod predsedojoči, ZDA in Kuba sta se odločili, da je prišel čas za spremembe. Mislim, da mi, evropejci, ne moremo samo opazovati tega procesa, temveč se vanj vključiti. Kljub nekaj kritike je ta diplomatski postopek nekaj, kar podpirajo američani in mnogi drugi, ne samo Obama in njegova administracija so za to. Novi diplomatski odnosi so rezultat kolektivnega vodstva, pa tudi eh, naporov na obeh eh, straneh, republikanski in demokratski, v ameriškem kongresu. Kuba torej začenja postajati nova sodobna družba z zasebnim gospodarskim sektorjem. Čeprav vsi na tem, eh, v tem eh, dialogu, tako republikanci kot demokrati, še vedno stvari kritizirajo, pa vendarle spoznavajo, da zadnjih 50 let niso delovali dobro. Mislim, da mi kot Evropska unija moramo sprejeti, podpreti in pozdraviti to odločitev ameriškega vodstva. In kajti na ta način bomo okrepili stabilnost na svetu in koristili državljanom Kube. Na ta način bomo eh, seveda pomagali prebivalcem, ne bomo pa legitimirali kriminalnega režima državni sekretar Kerry je tisti, ki sedaj za to pobudo poskuša pomagati tudi kubancem za razvoj vse človeških vrednot. In mislim, da Evropska unija tukaj ne more zaostati. Za minuto in 30 sedaj poslanec Milan Mon. Hvala, gospod predsedujoči. Komisar, hvala za informacije, ki ste nam jih eh, posredovali v zvezi z odnosi oziroma pogajanji za nov sporazum med EU in Kubo. Upati je, da bo ta sporazum nam eh, omogočil, da igramo pomembnejšo vlogo na Kubi kot v preteklosti. Eh, seveda, ko gre za ta pogajanja, je treba reči, da je težji del, torej pogajanja o političnih zadevah, šele pred nami. Mislim, da moramo kot Evropska unija pritisniti na sogovornike, da naredimo večji korak naprej, da ne bomo odcapljali za tem približevanjem med ZDA in Kubo. Gre za to, da se situacija na Kubi v bistvu ni tako zelo spremenila. Gospod eh, Lavreni, Lavrenidis, naš eh, predstavnik, je bil na Kubi konec junija in mislim, da moramo kubancem tudi preko njega eh, sporočiti naše ustrajanje na spremembah, ko gre za kazensko zakonodajo, za obvladovanje nekaterih eh, demokratičnih organizacij na Kubi in letno poročilo svetu je tisto, ki sem ga prebral. Komisar Han bo tudi v kratkem pripravil to poročilo in eh, mislim, da bi morali v teh dokumentih eh, zahtevati priznanje pluralne demokracije, človekovih pravic in Upam, da bo do 25. julija te uh, teme tudi na dnevnem redu. Hvala, sedaj pa poslanec Galar, minuto in pol. Hvala, tudi sam mislim, da moramo biti bolj konstruktivni, ko gre za odnose s Kubo. Pri tem seveda moramo predvsem imeti na očeh interese ljudi na Kubi ta prehod iz komunistične diktature v socialistično družbo je treba pozdraviti. Tudi kubanci želijo demokratizacijo. Ne gre za nadaljevanje eh, komunistične diktature in potem neke eh, alternative za rekonkvista iz Miamija. Mislim, da mora Evropska unija tukaj biti spodbojevalka razvoja demokratične družbe, ki bo pristna, kubanska, ki bo upoštevala njihove tradicije in kulturo. Kajti Kuba nima samo eno strankarske komunistične tradicije, tudi bautistov režim je nekaj, kar ne bi smeli sedaj oživljati. Seveda bo demokracija, kakšno poznamo v Evropi, potrebovala še nekaj let. Kolega Henkel je poudaril, da so američani že pred leti razmišljali o, o odnosih z Kubo in rekel je, da če bi ZDA pred nekaj desetletji odpravile embargo na kubansko blago, bi tudi Kuba morda danes drugačna bila. Vendar mi potrebujemo neko časovnico za pogajanja z neposrednim ciljem, ki je demokratična opozicija na Kubi mora dobiti neko perspektivo, tako da bomo kmalo izvedeli, kdaj bo prišlo do demokratičnih volitev tudi na Kubi, ne samo v drugih delih Latinske Amerike. Hvala, sedaj prehajamo na postopek eh, pritegnite eh, pozornost eh, predsednika. Sedem govornikov imam, najprej je na vrsti poslanec Polčak. Hvala, gospod predsedujoči, da ste mi dali besedo. Najprej naj poudarim, da vse, kar je doživljala Kuba v zadnjih desetletjih, je veliko breme za te ljudi, ki ga je treba odpraviti. In ta dialog, ki ga hočemo začeti in ki smo ga pravzaprav že začeli za Kubo kot Evropska unija, pa ne more biti odprt brez določenih pogojev. Meje si moramo določiti in strati moramo na spoštovanju vsaj temeljnih načel človekovih pravic. Želel bi podčrtati človekove pravice in doktrino Vaclava Havla, našega nekdanjega predsednika, ki pravi, človekove pravice so temeljno načelo, ki ga ne moremo nadomestiti z nobeno drugo vrednoto, kakršnakoli pač bi bila, ki bi nam jo kubanci ponudili. Moramo se pogajati v interesu ljudi na Kubi. In ta pogajanja morajo imeti določene meje, določene rdeče črte. Hvala. Poslanec Vronzulika, eno minuto. Hvala, gospod predsedojoči. Skrajni čas je, gospod in gospodje, da doživimo nove odnose med EU in Kubo, ki bodo zasnovali na potrebi po razvoju demokracije na Kubi. Kubo moramo vključiti oziroma Kubo moramo eh, obravnavati kot eh, nekoga, ki poskuša razvijati demokracijo, vendar pri tem moramo v naše pogovore vključiti temeljna načela svobode izražanja in človekovih pravic nasploh. Kuba lahko postane članica AKP skupine držav in s to državo bi lahko razvijali odnose, tudi z tem ciljem. Okrepljeni odnosi med Evropsko unijo in Kubo bi morali biti zasnovani na spoštovanju prevzetih zavez in pri tem moramo upoštevati možnost napredka, ki bi ga lahko Kuba naredila v prihodnosti. Hvala. Hvala, poslanec Franzulika. Sedaj pa poslanec Marijas. Hvala predsedujoči. Odnosi med EU in Latinsko Ameriko morajo biti strateška prednostna naloga za vse nas, glede na večpolarni svet, v katerem živimo. In Kuba je doživela pomemben napredek v zadnjih nekaj letih eh, v tem kontekstu. Kuba sedaj lahko razvije svojo lastno identiteto in neodvisnost, ne da bi na to vplivali ZDA. Med nami in Kubo mora potekati dialog na področju človekovih pravic, vendar to ne sme pomeniti, da se bomo začeli umešavati v uh, notranje zadeve Kube tu in tam. Mislim, da je sedaj situacija takšna, da lahko eni in drugi eh, izkoristimo priložnosti, ki se nam ponujajo, seveda pa moramo delati na podlagi načela vzajemnega spoštovanja. Hvala. Gospod Jakovčič. Hvala, predsedojoči. Pred več leti sem se pogovarjal z ljudmi, ki so bili zaprti v kubanskih zaporih ki so jim sodili, vendar so to bili montirani procesi. Z nekom od teh ljudi sem se pogovarjal v Barceloni in kaj sem pri tem sledil? Veliko upanje, veliko pričakovanja od Evropske unije, od evropskih držav. Te ljudi, ki so trpeli na Kubi, ki želijo demokracijo na Kubi, je treba podpreti. Sam seveda pozdravljam globalizacijo oziroma liberalizacijo odnosov z sedaj. Videti je, da gre Kuba počasi v smeri demokratizacije. Gospodarski odnosi seveda so lahko tudi tukaj korisni, vendar ne smemo nikoli pozabiti tega, da kubanski narod še vedno trpi, zato je tukaj treba ustrajati na spoštovanju vseh človekovih pravic. Hvala. Poslanka konečna. Eno minuto. Hvala, predsedujoči. Hvala, gospod komisar. In hvala, kolegice in kolegi, za sodelovanje v tej razpravi. Vesela sem, da smo skoraj da vsi ugotovili, da blokade nikoli ničesar ne rešijo in eh, biti uh, tiho, ne pogajati se o smiselnih uh, zadevah, tudi nas ne bo pripeljalo nikamor. Če hočemo postati partnerji za Kubo, moramo priznati, da smo v svoji zunani politiki v preteklosti naredili marsikatero napako. To moramo sedaj odpraviti. Ljudje imajo pravico do dostojnega življenja, do človekovih pravic, do delovnega mesta, do uh, izobraževanja. To so vse pravice, ki so normalne že dolgo vrsto let zagotovljene kubanskim državljanom. Vprašamo se, ali je temu tako tudi v Evropi. Mislim, da je treba seveda spoštovati pogoje, pod katerimi živijo in so živeli kubanci, ki so nekoliko drugačni kot tisti, pod katerimi živimo mi ali smo živeli. In na koncu začnimo delovati in ne samo govoriti. Kolega Šolt. Gospod predsedujoči, eh, hvala za besedo

Konec je razprave s tem, sedaj pa dajem še enkrat besedo komisarju Hanu, ki bo govoril v imenu, v imenu visoke predstavnice. You, uh, Hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Še enkrat se vam zahvalim naj za to razpravo, za to izmenjavo mnen. Govorimo o odnosih med EU in Kubo, istočasno pa smo slišali od gospoda Mauro Barandijarana, da mora visoka predstavnica Mogherini priti sem v Evropski parlament. Vprašajo, zakaj je danes ni tukaj. Mislim, da vsi, ki vemo, kaj se dogaja na Dunaju, vemo, zakaj eh, danes ne more biti prisotna tukaj. Ampak eh, v, na Dunaju si prizadevajo čim prej doseči dogovor in prav je, da je tam. Kot je običajno pri takšnih zadevah, če govorimo o takšni tematiki, so seveda stališča zelo različna in težko jih je med seboj spraviti in združiti. Vsi, ki ste govorili, moram reči, da sem vam natančno prisluhnil, ste potrdili, da smo na pravi poti ko gre za okrepitev in zboljšanje odnosov z Kubo na podlagi tistega, kar smo dosegli že leta 2014. Mislim, da moramo, to ste rekli, pri tem zasledovati tudi lastne interese, interese Evropske unije. In eh, sporazum o političnem dialogu bo pomemben korak naprej v tem primeru. Konstruktivni dialog eh, je tisti, ki si ga bomo prizadevali vzpostaviti. Naše sodelovanje in medsebojno zaupanje. To sta dva elementa, ki sta bistvenega pomena, če hočemo naše interese in naše vrednote upoštevati v tem odnosu. Država, kakršna je Kuba, poskuša doseči nove načine vladanja oziroma organiziranja svojega življenja. Mislim, da pri tem moramo spoštovati tradicije sodelovanja državljanov na Kubi pri tem. No, ampak mnogi ste kritizirali eh, situacijo, ko gre za spoštovanje človekovih pravic. In lahko vam samo še enkrat zagotovim, da, kot sem v svojem uvodu povedal, je to nekaj, čemu bomo sledili dosledno v pogovorih s kubanskimi partnerji. Z njimi začenjamo razprave o človekovih pravicah in to bomo nadaljevali še preden bomo sklenili sporazum o političnem dialogu. Potrebujemo konstruktivno v rezultate usmerjeno razpravo. Če Evropa hoče biti del zgodovinskega eh, procesa, ki poteka na Kubi, če hočemo spoštovati in spodbujati reforme in spoštovanje človekovih pravic, se moramo pač vključiti v sodelovanje z Kubo, se angažirati in to je tisto, kar v naslednjih nekaj letih eh, mora postati srčeka naše politike. Hvala.